We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Máte kakšné pripombe k postupku? Mikro, mikro. Prosím, uporabite mikrofon. So we have already discussed that. Torej, razpravljali smo o tem, ampak jaz bi rada o tem razpravljala. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost ví... No, se bom še enkrat vrnil na to. Vy jste, da je v podavi izjavo gospod Sala Franka in smo razpravljali z pravno službo v skladu z 140. členom in njegovim drugim odstavkom, Izhaja predlog za glasovanje o tem predlogu in sicer poimensko. Lahko seveda podate svoje mnenje z poimenskim glasovanjem. Če boste potrdili željo po razpravi, bomo razpravo izvedli. Če bo glasovanje drugačno, potem ne bomo imeli razprave. Torej še enkrat prosim, da glasujete o tem vprašanju. Podra. glasovanje prekinjam. Dovolite, da nekaj povem. Nekoliko čudno je, če zdaj prihajamo do razprave, na razpravo in pričakujemo razpravo in potem naj ne bi bilo razprave. To je eno. Drugič pa je, da ne moremo tukaj korektno glasovati, kajti ne vem, ali ima vsaka kolegica in vsak kolega glasovalni kartonček s seboj oziroma kartico. Če imate to mnenje, če nameravate nekaj takega povedati, potem bi morali že prej povedati, da bomo imeli elektronsko glasovanje. Ne smete nas postaviti pred dejstvo, da bomo zdaj med razpravo glasovali elektronsko. Če že glasujemo o tem predlogom, potem se vsaj potrudite in preštejte glasove, ki jih eh, bomo oddali z dvigom roke. Hvala lepa. Dovolite, abih izsvetlil, že toto oznámení bilo. Naj vam razložim, da je bil ta predlog eh, posredovan političnim skupinam včeraj zvečer, tako da ste se lahko na to pripravili. Torej, preden pridemo na glasovanje, imate še kakšne pripombe? Ne želim, da bi dobili vtis, da eh, želim plivati na to razpravo tako ali drugače. Vse skupaj eh, je odločila pravna služba. naj vas prosim, da natančno poveste, kako bomo glasovali in o čem glasujemo. Glasujemo o predlogu prijeda ali glasujemo o tem, eh, da bo izvedemo razpravo. Kakšno je vprašanje za glasovanje? Odpaski bili zodpovezani, prosim, ešte jednou otvíram. Na to sem že odgovoril, ampak zato še enkrat eh,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 k razpravam o kršenju človekovih pravic, demokracije in pravne države. E, to je Guantanamo in e, gladovno stavko. E, samo glasujemo brez izvedbe predhodne razprave. O tem glasujemo. Zdaj pa prosim, da preidemo na glasovanje. Glasujte, prosim. Hlasovali ste všichni? Ste vsi glasovali?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 To torej pomeni, da žal ne bomo imeli razprave o Guantanamo.